skupina EKR mi je posredovala nekaj predlogov za imenovanja v medparlamentarne delegacije. Imena boste lahko našli v zapisniku te seje. Če ne bo nobenih eh, pripomp na te predloge, bodo uh, ti eh, kandidati potrjeni. Sedaj